Razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo tako kot pri drugih zadevah jutri od 18. ure naprej. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospe Ojoland skupne vizumske omejitve za ruske uradnike upletene v primer Sergeja Magnitskega. Eh, besedo dajem poročevalki gospe Ojoland za 4 minute. Mikrofon. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Ime Sergej Magnitski je znano Evropskemu parlamentu. Decembra 2010, ko smo sprejemali letno poročilo o človekovih pravicah, smo pozivali za, po pravici za tega pogumnega borca za človekove pravice, ki je umrl v boju proti korupciji. Vendar pa, čeprav se je gospod Medvedov zavezal, da bo osvetil ta primer, se ni zgodilo nič. Prejšnji teden smo videli malo napredka na zaslišanju v Moskvi. Med 60 posamezniki, ki so bili vključeni v njegov primer, sta samo dva zdravnika bila obtožena zaradi določene zlorabe. Skoraj tri leta so minilo, odkar je tragično preminil Sergej Magnitski v zaporu, kjer ni dobil zdravstvene pomoči in kjer so ga mučili. Prav tako imamo tudi primer Vasilija Aleksanjana, mladega odvetnika Mihajla Hotakovskega Njukosa, ki je umrl kmalo potem, ko so ga zaprli. Namesto, da bi se soočili sodišči, so ti ljudje še vedno na položajih. Potujejo po Evropski uniji in tudi trošijo denar v Evropski uniji. Kupujejo nepremičnine v EU in tudi izobražujejo svoje otroke tukaj. To priporočilo predlaga, da bi države članice Evropske unije končale s tako prakso. Prepovedi potovanj in eh, zamrznitev premoženja, so konkretni ukrepi za to njihovo obnašanje in bi pokazali tudi Evropsko unijo, ki zagovarja svoje vrednote. Spoštovani kolegi, Putinov režim se obrača hrbet liberalnim demokratičnim vrednotam in pravosodni državi. Korupcija je povsod vse navzoča. Zato je zelo arrogantno strani Putina, da zahteva liberalizacijo viz za tako imenovane imetnike modrih potnih listov, ki jih uporabljajo predstavniki državne administracije. Resnično meni, da bi naj Evropska unija pozdravila te mojstre korupcije. Gospe in gospodje, pred dvema tednoma smo imeli poročilo o ruskih obvezah kot predmet razprave Sveta Evrope. Namesto, da bi pokazali dobri duh sodelovanja in spoštovanja pravil Sveta Evrope, so ruski kolegi kritizirali organizacijo, zaradi tako imenovanega umešavanja v domače razmere Rusije. Prav tako smo bili priča grožnjam Rusije, da ne bodo več financirali Sveta Evrope. Ne samo sodelovanje med Evropsko unijo in eh, Rusijo je predmet izziva. Prav tako je prizadet tudi dialog med NATO in Rusijo. Nedavno članstvo Rusije v STO kaže, da niso pomembna splošna pravila. Rusija pač vzame tisto, kar ji ustreza. Vendar pa bodimo jasni, magnitski, primer magnitskega, je več kot samo tragedija posameznika, ki se je boril proti organiziranemu kriminalu. Njegova osebna usoda kaže na kompleksnost tranzicije, skozi katero gre ruska družba, je za degradacijo političnega in institucionalnega življenja. Vse skupaj se je spremenilo v epsko korupcijo na eni strani in na reaminacijo civilne družbe, ki sedaj želi svoje ustavne pravice. Rusija je na križišču. Civilna družba se bori za pravno državo in ne moremo dovoliti, da bi evropske banke sedaj sprejemale premoženje skorumpiranih posameznikov. Državne pravice so univerzalna vrednota in moramo pozivati k demokraciji in prav, pravni državi v Rusiji. In zato moramo izpolniti naše izjave. Seveda pozivam kolege, da jutri podprejo to priporočilo. Hvala kolegici Ojuland. Sedaj prehajamo na postopek, ko je mi pozornost pred. Sedajočega sedaj dajem besedo kolegu eh, Miholašiku. Miholašik. Miholašik. The... Hvala lepa. Nisem pravilno slišal svoje ime, zato se nisem odzval. Hvala lepa, kakorkoli že. Spoštovane kolegice in kolegi, Sergej Magnitski je borec za človekove pravice, bil je borec za človekove pravice. In dejstvo, da se je boril proti organiziranemu kriminalu, je del boja za demokracijo, svobodo, človekove pravice. To je nekaj, kar moramo podpreti. Evropski parlament bi moral podpreti to stališče in morali bi poslati odločen znak Rusiji, da se takšno obnašanje ne bo toleriralo, da je nespremljivo takšno ravnanje s svojimi državljani. Če zaporniku ne nudijo zdravstvene pomoči, če zapornika pretepajo, ga zanemarjajo, potem moramo jasno povedati, da to ni prav. Pogajanja z Rusko federacijo morajo iti v tej smeri, da jih spomnimo na človekove pravice. Hvala kolegu Miholašiku, kolega Mikalski. Ja- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se navezal na kolegom Mikolašika. Strinjam se z vsem, kar ste dejali. Vendar pa gospod Magnitski se ni boril za človekove pravice. Bil je enostavno državljan. Uprl se je korupciji. Zato so ga zaprli in zato je umrl v tem zaporu. Naša skupna dožnost je, da pozovemo da se to konča, da navadni državljani, ki ne želijo biti del korupcije v Rusiji, ne bodo končali tako. In moramo storiti tisto minimalno, kar lahko to je, da uvedemo vize in zamrznemo premoženje tistih, ki bi lahko na kakršen koli način bili povezani s smrtjo Sergeja Magnitskega. To je bil poseben človek, ki želi biti moralen v državi, kjer vlada nemoralnost. Če želimo biti resni glede evropske vrednot, če želimo biti resni glede načina, kako jih sprejemamo, potem moramo zagotoviti, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo. Hvala, kolega Megalski, kolega Potasjevič. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Začel bom zasebno mislijo. Rojen sem bil v mestu, kjer so bili pozicionirani ruski vojaki. Tako sem eh, spoznal veliko normalnih Rusov. In kot poslanec Evropskega parlamenta sem se lahko sestal z voditelji opozicije v Rusiji, pa tudi z ljudmi, ki morda niso v prvi vrsti, vendar pa so vključeni v proces sprememb, v demokratizacijo Evropske Rusije. V njihovem imenu bi rad dejal, da ni sprejemljivo, da država, ki je v Evropi, ki želi biti obravnavana kot evropska država, ki želi, da se obravnamo tako, kot se obravnamo sami v Evropski uniji, da si dovoli takšne prakse. Najprej je potrebno preprečiti korupcijo v pravosodnem sistemu in preprečiti eliminacijo ljudi, kot je to omenil kolega Migalski tisti ljudje, ki so pošteni, ki si želijo resnice, ki morda niso veliki voditelji opozicije, so zgolj pošteni ljudje. Dank, Hvala kolegu Potasjeviču. Postopek v imenu pozornost predsedujočega je s tem zaključen in se zaključek dajem besedo še komisarju Pibalksu. Predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, hvaležen sem za priložnost, da sodelujemo v tej razpravi glede primera Magnitskega v imenu visoke predstavnice podpredsednice. Priporočilo Evropskega parlamenta svetu o skupnih vizovskih omejitvah za ruske uradnike, upletene v primer Sergeja Magnitskega, je pomembna pobuda. Evropski parlament je bil odločen in glasen v zadnjih letih glede tega primera. Iz resolucije Evropskega parlamenta 16. decembra 2010. Pa potem smo imeli kar nekaj javnih predstavitev in razprav, pa tudi priporočilo, o katerem boste glasovali jutri. Vse te pobude pričajo o tem, da je Evropski parlament zavezan evropskim vrednotam in primeru Magnitskega. Ta primer daje veliko teže našim skupnim prizadevanjem za to, da bi Moskva ta primer hitro in temeljito raziskala. Prav tako to daje legitimnost nadaljemu pritisku Evropske unije na Rusko federacijo, da primer Magnitski zaključi. Visoka predstavnica, podpredsednica je dosledno pozivala k temu, da bi Rusija zagotovila ustrezno preiskavo. O tem vprašanju govorimo z ruskimi oblastmi na vseh ravneh primer magnetski, je del dnevnega reda naših posvetovanj dvakrat letno o človekovih pravicah. Še več, vedno znova, o tem govorimo na ministerski ravni, pa tudi na vrhovih. Prejšnji mesec je visoka predstavnica, podpredsednica Ashton, govorila o primeru Magnitski tudi v Evropskem parlamentu med razpravo o politični uporabi pravosodja. Z veliko zaskrbljenostjo je ugotovila, da napredka ni in da je to del splošnega trenda pravosodnega razvoja v Ruski federaciji. Ta trend zbuja resne, resno zaskrbljenost v Evropski uniji. Govor in razprava, ki sta sledili, sta našla mil tudi v ruskih medijih. Aprila letos je predsednik Van Rompuy v zelo odločni politični gesti pisal dopis predsedniku Medvedovu, takratnemu predsedniku Medvedovu, in govoril še prav posebno o magn primeru Magnitskega. Van Rompuy je podal tri pomembne točke v tem dopisu. Prvič, pozval je rusko vlado, da ta primer zaključi na ustrezen način. Drugič, Rusijo je pozval, da naj preneha s posthumnim pregonom Magnitskega. In prav tako tretjič je pozval k temu, da naj neha ustrahovati mater in dovo Magnitskega. Služba za zvonanje drovanje vedno znova opominja rusko stran, da se je potrebno odzvati na, dopus, na dopis in da odgovor še niso dobili. Vse te točke pa tudi. odgovor, na katerega še čakamo, so del strategije komisarke Malmström, ko smo govorili o. Ko smo 2. oktobra v Nikoziji imeli svet za pravosodje. To zadevo smo vzeli resno in to bomo počeli tudi v prihodnje zaradi treh razlogov. Prvič, zaradi narave primera samega. To je primer ruskega državljana in odvetnika, mladega očeta, ki so ga aretirali in ki so ga strani organov pregona mučili in ki so ga zlorabili tudi vladni uradniki. To pomeni veliko zlorabo človekovih pravic in eh, pravne države. Evropska unija sloni na spoštovanje človekovih pravic, demokraciji in evropskih vrednotah. Branili jih bomo. Primer Magnitski je eden najpomembnejših primerov v tem okviru, ne samo za Ruse, temveč tudi za Evropsko unijo. Drugi razlog, zakaj nadaljujemo z aktivnostjo na področju primera Magnitski, je ta, ker verjamemo, da mora Rusija pokazati velik interes za to, da reši ta primer. Ta primer kaže stanje pravosodja in sodne države, pravne države v Rusiji poslovniki, poslovneži imajo to za lakmotosov test, za varnost, predvidljivost Rusije kot eh, destinacije za narožbe. Korupcija je vse navzoča. Protikorupcijska prizadevanja, ki bi naj vodila do modernizacije Rusije, morajo biti podprta In če bi rešili ta primer, bi to dalo jasen znak partnerjem in investitorjem, da Rusija resnično želi se boriti proti korupciji. Tretjič, to je v interesu Evropske unije, zato da bi na svojih mejah imeli demokratično in eh, ekonomsko dobro razvijajočo se Rusijo. Nedavn pristop Rusije v STO je pomemben korak pri integraciji Rusije globalno gledano v Evropi globalna pravila. To je korak v pravo smer, da bi dobili svojo vlogo globalno gledano. Primer magnetski pa žal vodi ravno nasprotno smer. To, kar sedaj potrebujemo, so konkretni ukrepi na strani ruske vlade. Potrebujemo jasno odločitev za to, da ustrezno in podrobno preučijo primer magnetskega in da odgovorne privedejo pred sodišče. Prav tako smo si podrobno ogledali vaše priporočilo, naslovljeno je sveto o vizemskih omitah za ruske urodnike, ki so bili upleteni v primer Sergeja Magnitskega. To pošilja jasno sporočilo. Na podlagi tega priporočila bi potrebovali soglasnost strani vseh držav članic. Moramo pa biti uravnoteženi v naših ukrepih kar se tiče naših zunanjih odnosov z Rusijo. Vizumske omejitve na strani Evropske unije so zelo občutljiv instrument. Takšni ukrepi bi se ne uporabljali samo v zelo specifičnih razmerah in v skladu z ustreznimi smernicami EU. Restriktivni ukrepi morajo biti uporabljeni kot del celovitega, obsežnega političnega pristopa. Tukaj bi vključevali politični dialog, dopolnilne instrumente in druge instrumente. Naj vam zagotovim, da bo primer magnitskega ostal na dnevnem redu dvostranskih odnosov naših stikih z Rusijo. Sankcije bi naj uporabili samo skrajni sili. Sicer tvegamo, da bodo sankcije edini instrument v veliko naših odnosih, kadarkoli se pač zgodi kakšen zločin. Naj zaključim, predsedujoči. Še enkrat bi rad izpostavil, da v imenu visoke predstavnice, podpredsednice Ashton, da bomo nadaljevali s primerom Magnitskega ob vsaki priložnosti o pogovorih z Rusko federacijo. Hvala lepa. Hvala komisarju Pibalksu. Razprava je končana. Glasovanje bo potekalo jutri ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Vitala Morera, trgovinski in gospodarski odnosi z druženimi državami. In besedo dajem poročevalcu za štiri minute. Gospod Morera. <clears throat>